prenajanja med institucionalna pogojanja je sicer skladno s členom 69c prvim odstavkom poslovnika. Poročila, ki predstavljajo mandat za to vrstna pogajanja, so na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja. Njihovi naslovi pa bodo objavljeni v zapisniku seje. Skladno s členom 69c drugim odstavkom lahko člani političnih skupin, ki dosežejo določen prak, pošljajo zahtevo v pisni obliki in sicer do jutri, do 24. ure, da se ta odločitev, da se začnejo pogajanja, tudi da na glasovanje. Če ne bo do tega roka podana nobena zahteva, s tem v zvezi potem bo odbor Libe lahko začel pogajanja. Zdaj pa prehajamo